Hvala lepa. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, storite to tiho. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Tako da lahko nadaljujemo z drugim omizjem. Brez odmora. Hvala lepa. Tako, sedaj bomo govorili o politiki vračanja Evropske unije in povezavo s človekovimi pravicami. Naj torej predstavim mize. Govorili bomo o tem drugem krogu tega omizja, ki ga so gosti pododbor za človekove pravice AFETA. Gospa Loh Bihler je predsedujoča in pa tudi odbor Libe je so organizujočim gre za ključno področje azilne in eh, migracijske politike Evropske unije, sporozume o vračanju, naj bi torej okrepili politiko na področju azila in na področju beguncev. Tem ozirom ne pozabimo, da je da razvoj tega vprašanja na evropski ravni dosežen, da bo dosežen zgolj z ravno teženjem pristopom k migracijskim tokovom. Politika vračanja Evropske unije je vključena v širšo politiko, zunanjo politiko Evropske unije. Sporazumi vračanja so ključni del sodelovanja Evropske unije s tretjimi državami. Ko govorimo o migracijah in azilu, to vključuje Evropsko komisijo. Od Lizbonske pogodbe pa to vključuje tudi zelo učinkovito tudi Evropski parlament. Tako da ne pozabimo, Evropski parlament ima sedaj možnost, da da soglasje ali ne, kar se tiče sporozumov o vračanju, to je 218. člen odrovanja Evropske unije. Mi smo tisti, ki damo končno besedo, ko podpisujemo sporozum o vračanju. Leta 2010 med pogajanji o prvem sporozumu o vračanju je bila izjava komisije dodana k prilogi zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta. Tu je bilo zapisano, da bo Evropski parlament redno obveščen o sklenitvi sporozuma o vračanju. Evropska komisija je na različnih ravnih se obvezala, da bo sodelovala na sestankih odbora Libe in bo zato, da okrepimo te dejavnosti Evropskega parlamenta pri privolitvi sporozumu o vračanju, bo to sodelovanje uveljavljeno tudi v praksi na zelo učinkovit način. Odrežba Evropskega parlamenta bo nudila potreben nadzor in nedvomno bo to imelo posledice pri izboljšanju vsebine politike vračanja v celoti. Zato moramo v naslednji uri govoriti o tem, kako lahko kar najbolj učinkovito prispevamo k temu, da bomo zagotovili dodano vrednost strani Evropskega parlamenta ponovnemu zagonu politike vračanja Evropske unije kot sestavnega dela potencijalnega uspešnega stokonskega programa ob koncu našega mandata. Tako. Najprej bom dal besedo gospodu Žampjeru Kasarinu kot direktorju platforme za migracije in vračanje inštituta v Firencah. Prosim, beseda je vaša. Merci beaucoup, monsieur Elga Aguilar. Je parlerai en français, si ça ne vous plaît. Hvala lepa. Gospod Aguilar, govoril bom francosko. Najprej, dober dan, gospod in gospodje. Veliko čast mi je, da vam lahko spregovorim. Čeprav posebno bi se rad zahvalil organizatorjem za povabilo, kar se tiče ruskega sistema zavračanje in implikacije za človekove pravice. Mislim, da je ustrezno govoriti o tem sistemu. Veliko sporozumov je bilo sklenjenih strani držav članic in Evropske unije same, seveda. Ne bom imel dovolj časa v desetih minutah spregovoriti o vsem, tudi o tem, zakaj bi morali ta sistem urediti še bolje. Bom pa seveda spregovoril o aplikacijah na človekove pravice, kot je gospod Lopes Aguilar izpostavil. Od Amsterdamske pogodbe ima Evropska unija pristojnosti pri sporozumih o vračanju. Lizbonska pogodba, ki je sledila, je razčistila to deljeno pristojnost glede sporozumov o vračanju. Deljena odgovornost med državami članicami EU ni problematična, če gre za lojalno sodelovanje. To je v členu 4 pogodbi, pogodbe o Evropski uniji. To pomeni, da moramo imeti nadzorne mehanizme za to, da zagotovimo, da Evropska unija izpolnjuje svoje cilje in da spoštuje vrednote, na katerih temelji človekove pravice, pravice manjšin in pravice glede človeškega dostanstva. Tukaj govorim o členih 2 in 6 o Evropske unije, pogodbe v Evropske unije. Prav tako je potrebno najti neko konvergenco med eh, prioritetami Evropske unije in prioritetami držav članic. Na to se bom vrnil. Kar se tiče nadzornega mehanizma, naj izpostavim, da so mednarodne obveze po spoštovanju človekovih pravic, odgovornost držav članic. In sicer v okviru dvostranskih eh, dogovorov o kontrolnih mehanizmih, ki jih sklepamo s tretjimi državami in eh, tovrstne protokole se tudi eh, notificira mešnemu odboru za vračanje. Ta mešani odbor mm, naj bi bil tisti kraj, kjer se bilateralno izvajanje bilateralnih eh, sporazumov na nek način nadzira. No, ampak zaenkrat eh, njegova funkcija zadeva zgolj tehnično izvajanje sporazuma. No in eh, po mojem mnenju ta mešanji odbor zato potrebuje dodatni inštrument, ki bo vključeval tudi druge eh, akterje za zagotavljanje nadzora nad dejansko realnostjo, s katero se soočajo osebe, ki se vračajo v te države. Gre torej za to, da se določijo pogoje, pod katerimi se eh, te osebe ponovno spremijo in eh, probleme, ki jih to povzroča. To je toliko bolj nujno, saj je Evropska unija sklenila evropske sporazume o vračanju s državami, ki niso podpisnice Ženevske konvencije iz leta 1951 o zaščiti beguncev. Tu predvsem mislim na Pakistan. To ima seveda tudi določene posledice, kar zadeva Eh, spoštovanje oseb, ki se jih vrne v Pakistan ali pa ki so v tranzitu nazaj v Afganistan, k temu se lahko še vrnemo. No, prav tako Evropska unija sklenila sporozume eh, s tretjimi državami, ki so podpisnice te konvencije, ki pa nimajo učinkovitega sistema azila. In tu imamo primer Ukrajine, ki je eden od eh, zelo zgovornih primerov, ne bom zdaj omenjal vseh. Nedavno je ONHCR prav tako izdal poročilo, ki opozarja na nevarnost postopkov vračanja v Ukrajino. No, sporozumi so tudi že sklenjeni z državami, ki niso eh, v smislu ONHCR-ja eh, varne države, naprimer Srbija. Gre namreč za države, kjer imamo velike težave s spoštovanjem pravic eh, etničnih manjšin, to je mislim predvsem na primer Kosova. Eh, prav tako gre tu za probleme za državljani drugih tretjih držav, ki so v tranzitu preko teh držav v eh, svoje države. Tu torej gre tudi za tiste države, kjer zaradi nedovoljenega prehoda meje zakonodaja predpisuje zaporno kazen, kot naprimer Maroko. Tako da e, izzivi so številni in zato je potrebno razviti inštrument, ki bistveno presega zgolj vprašanje fleksibilnosti in operativnosti, ki je vsaj zaenkrat še vedno e, tisto, kar je ključnega pomena. Listina temeljnih pravic Evropske unije od vstopa veljavo Lizbonske pogodbe ima namreč enako pravno vrednost kot e, pogodbe. Naj tudi dodam, da na podlagi člena 17 PDEU Evropska komisija eh, neodvisno bdi nad izvajanjem pogodbe. To torej pomeni, da je izvajanje te eh, naloge pomeni vzpostavitev mehanizma zgodnjega obveščanja in eh, nadzora. Ta sistem nadzora oziroma nekakšnega spremljanja pomeni, da to dejansko upravičuje tudi sprejeti takšnega eh, sporazuma, ki bi celo podbujal eh, kršitve. Prav tako je pomenilo, da se določijo kriteriji, na podlagi katerih lahko gotovimo, eh, s katerimi državami je potrebno izpogajati ustrezne kriterije v prihodnosti. Zdaj, do neke mere so bili ti kriteriji že vzpostavljeni v letu 2002, ampak eh, takrat je šlo za zelo specifično obdobje v zgodovini Evropske unije. Zdaj po sprejetju Lizbonske pogodbe in eh, tudi po vključitvi listine o temeljnih pravicah v primarne pravne akte, mislim, da je čas, da se ti kriteriji ponovno opredelijo. Zdaj, kar zdaj tega drugega kriterija, konvergenčnost eh, eh, pogodb, ki je še en predpogoj za sodelovanje med državami in unijo. Kot veste, države vedno sodelujejo na področju eh, vračanja. Eh, bistveno predn se je tega lotila komisija, so nekatere države že svoje bilateralna eh, sodelovanja popedlale na globalno raven. Pomembno je, da gre tudi za jasne, vzajemne obveznosti, ki pa so zelo neravnotežene v dejanskem stanju in prihaja do pomembnih eh, političnih diplomatskih eh, pritiskov, eh, pa vendarle to ne more biti dovolj, da tretje države optimalno sodelujejo pri vprašanju vračanja. Prav tako ugotavljamo, da takšni pritiski lahko tudi ogrozijo bilateralno sodelovanje na področjih, kot so policijsko sodelovanje, trgovinsko sodelovanje, nadzor nad mejami, boj proti terorizmu, celo energetska varnost oziroma varnost energetske oskrbe. To torej pomeni, da potrebujemo bistveno eh, širši koncept bilateralnih odnosov. In tu treba izpostaviti, da je vprašanje vračanja na bilateralni ravni nekaj, kar sodi v področje notranjih zadev, zunanjih zadev, trgovinskih zadev in to vse je med seboj zelo pomešano. Če bilateralno sodelovanje na področju vračanja predstavlja ključni problem na bilateralni ravni, pa je relativni pomen nekaj, kar države članice vedno ocenjujejo v funkciji drugih strateških eh, vprašanj, ki so bistveno bolj ključnega pomena v njihovih očeh. Torej, ta eh, okvir je torej tisto, kar je bistveno hm, drugače od tega, kar je Evropska unija razvila od Amsterdamske pogodbe. Naprej, kaj ti imamo? kar nekaj takšnih sporazumov, ki jih pokoje učinkovito sodelovanje na področju vračanja in eh, to vrstno pogojevanje na evropski ravni je mm, vse prisotno. V okviru odnosov EU tri države je torej to uh, zelo pomemben element. Prav tako generalna direkcija za notranje zadeve nekako dominira v sodelovanju z tretjimi državami. Čeprav menimo, da bi tudi Evropska služba za zunanje delovanje tu morala igrati glavno vlogo eh, pri boljšemu eh, globalnemu pristopu k migracijam, kar Evropska unija želi promovirati. Seveda, če bo Evropski službi za zunanje delovanje uspelo uveljaviti svoje stališče, to torej pomeni, da s, predvsem sledimo logiki eh, hitrosti, fleksibilnosti in to seveda ni ravno skladno s načelom spoštovanja mednarodnih eh, pravil na tem področju. Zagotavljanje uspešnega nadzora in mobilnosti je nekaj, kar eh, se težko združuje s temi načeli. Prav tako je pomembno, da se tu lotevamo ustreznih primerov. No in eh, tu imamo tudi nekakšno subtilno zanikanje, saj vse skupaj temelji na spoštovanju mednarodnih pravil, ki zadevajo pravice priseljencev, beguncev in eh, prositev za azil. Ne vem, eh, v kakšni meri eh, ta dvojček generacije za notranje zadeve in sobrezanje delovanje lahko vprašanje vračanja uskladita in na podlagi kakšnega modela. Vem pa, da so posledice teh sporazumov, ki so evropski ali pa bilateralni, predmet vse večje pozornosti organizacij in eh, združenj za zaščito človekovih pravic na mednarodni in nacionalni ravni, tako v Evropi kot v tretjih državah. Eh, ravno v državah Severne Afrike je eh, to še posebej pereče vprašanje, saj se te države soočajo z izjemnimi prečkovanji, kar zadeva socialno pravičnost, človekovo dostojanstvo. Seveda, te, ta prečakovanja zadevajo predvsem odločevalce v teh tretjih državah, vendarle pa ta pričakovanja tudi Evropsko unijo postavljajo pred velike izzive, kar zadeva globalno uh, zunanje politiko, ki zahteva seveda tudi učinkovit odziv na vprašanje vračanja. Če zaključim, naj samo povem, da imamo danes pred seboj kriterij, s katerim se Evropska unija Eh, vsega, kar sooča, to je vprašanje dodane vrednosti eh, in to vse od vstopa veljavo amsterdamske pogodbe. Eh, ne bi zdaj rad bil, rad izpadal preveč, kako naj rečem, idealističen, pa vendar mislim, da je najbolj trdna in verodostojna dodana vrednost, ki jo Evropska unija lahko ponudi v okviru znanih odnosov s tretjimi državami na področju vračanja, ravno v nadzoru nad spoštovanjem temeljnih pravic. In jasno je, da je okrepljena vloga Evropskega parlamenta tu ključnega pomena. Prav tako bo seveda ključnega pomena vloga Evropske službe za zunanje delovanje in ta mislim, da ima ključno vlogo na tem področju. Hvala lepa gospodu Kasarinu eh, iz Evropskega inštituta v Ferencah. Zdaj pa besedo predajamo gospe Marini Šram, ki je strokovnjakinja za področje migracij. Hvala lepa. V imenu Mednarodne organizacije za migracije se vam zahvaljujem za povabilo k sodelovanju pri tej razpravi. IOM kot organizacija ni vključena v eh, prisilno vračanje in ponovni sprejem, pa nudimo podporo tretjim državam, ki so sklenile sporozume o vračanju z Evropsko unijo, eh, z predvsem pomočjo pri iskanju eh, institucij in usposabljajo na tem področju, na področju človekovih pravic, prav tako spremljamo razmere vrnih posameznikov rada bi z vami delila nekaj splošnih pripomb, kar zdaj v vprašanje vračanja in človekovih pravic. Mislim, da je gospod eh, Kasarina to tudi že omenil. Vračanje kot takšno je nek postopek, neko orodje, ki se uporablja za to, da se tudi izvrši eh, eh odločba o vračanju ali o izgonu. Da splošno sporazum takšnega sporazuma mora upoštevati razmere v državi, v katero se posameznike vrača. In seveda je nekaj eh, primerov, ki so zaskrbljujočih in tam eh, ne bi smelo do vračanja prihajati. Vendarle pa takšni sporazumi vse postopke pospešijo, jih naredijo bolj učinkovite in zato je tudi zelo pomembno, da zagotovimo, da je morda enostavnost postopka nekaj, kar ne bo prednjačilo pred eh, zagotavljanjem spoštovanja vseh pravic posameznikov. To je še toliko bolj relevantno, saj eh, nekatere tretje države morda menijo, da je bila situacija zadevne osebe v polni meri že preučena v Evropski uniji in da zato torej ni več nobenega dostopa do posameznih pravic ali postopkov po tej vrnitvi naj zdaj predem na vprašanje monitoringa, torej spremljanja. Dva možna vidika mm, sta tu, kako se tega lotiti. Eden je vprašanje postopkov, kako učinkoviti so, kako uspešni so, ampak to je nekaj, kar obrnajo predvsem mešanje odborje. Po drugi strani pa je to tudi eh, individualni pristop, torej kako se obravnavajo posameznike, ki se vračajo, kaj se torej z njimi dogaja pred, med in po vrnitvi. IOM se osredotoča predvsem na to, kaj se zgodi po vrnitvi posameznika in tu moramo pogledati več zadev. Najprej, kaj se zgodi takoj eh, po vrnitvi, torej kako so ti ljudje dejansko sprejeti, ko se vrnajo v svojo domačo državo oziroma v državo tranzite, potem tudi kakšne so njihove možnosti za ponovno integracijo ali za integracijo. In dve različni kategoriji posameznikov imamo in to bi šla rada nekoliko v podrobnosti glede tega, kaj je treba obravnavati. Najprej so tu državljani zadevnih eh, držav, v katere se osebe vračajo. To eh, velja za Gruzijo, Pakistan, Šriranko. Tu se moramo prepričati, da po vrnitvi ti ljudje imajo takošen dostop do svojih pravic in da se jim tudi izdajo osebni dokumenti, eh, pravice do lastnine, eh, starševske pravice. Skratka, vse tiste pravice ali dokumente, ki so jih izgubili eh, v času odsotnosti. Prav tako je pomembno, da zadevo pogledamo z dolgoročnega vidika, se pravi, kako vzdržna bo ta vrnitev, ali bodo te osebe imele možnost ponovno zgraditi si življenje, potem, ko se vrnejo. Prav tako je pomembno, da se sodeluje z lokalnimi organi, da ti poznajo konkretna specifična vprašanja in eh, zadrege, s katerimi se te osebe srečujejo po vrnitvi. Druga skupina pa so državljani eh, tretjih držav in seveda spremljanje njihovih razmer je bolj relevantna, ko gre za tipične tranzitne države kot eh, preomenjena Ukrajina. Seveda je eno od vprašanj tu dostop do azilnih postopkov, mislim, da bo kolega o tem govoril bolj podrobno, no, ampak tu je še nekaj drugih pomislekov. Predvsem eh, gre za dostop do torej, vzdržnih razmer. Posameznika se spremlja v tej državi le, če vrnitev v državo izvora ni možno, tako da potem preučimo, kaj se dogaja v tej tretji državi tranzita, ali tam imajo dostop do vzdržnih eh, razmer za integracijo, za prostovoljno vrnitev do postopkov za odobritev začasnega dovoljenja za bivanje in tudi morebitne druge pravice, do katerih naj bi imeli dostop. Potem gre tudi za situacijo, v kateri so ti državljani teh držav takoj po vrnitvi, ali imajo dostop do tolmača, ali se jim razloži, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo. V nekaterih državah se državljani teh držav, ki se na ta način vrnejo, pridrži, saj ugotovijo, da so nelegalno prečkali eh, meje in da jih je to potrebno eh, namestiti v takšne prehodne institucije. Tako da je kar nekaj pomislekov z vidika človekovih pravic, ki jih moramo tu spremljati. No, IOM zadnje čase skupaj s komisijo pripravlja pilotni projekt, ki naj bi se začel bolj si konec letošnjega leta ali začetku zgodnjega leta, eh, prihodnega leta, gre torej za triletni pilotni projekt, ki se osredotoča na Ukrajino in Pakistan, torej na dve državi, ki smo jih že omenili kot državi, ki sta še naprej eh, pod drobno gledom. No, v tem projektu bomo skupaj z UNHCR-jem in s civilno družbo preučili, kaj dejansko se zgodi po vrnitvi s temi posamezniki in naš namen je, da pogledamo torej, kako je z državljani tretjih držav in tudi z državljani omenjenih dveh držav v treh letih po vrnitvi, torej da pogledamo, kaj se je z njimi zgodilo po pridržanju, po ponovnem sprejemu in da se potem tudi gospoda neka povratna informacija vladam držav gostiteljica, je ta partnerski pristop zelo pomemben, pa tudi drugim zainteresiranim. Toliko za enkrat, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospa Šram, za ta prispevek. Te pa besedo predajam tretji govornici, gospe Elen Supius David, ki je odgovorna za vprašanje vračanja in eh, mladoletnikov brez eh, spremstva pri Evropskem svetu za begunce in eh, azilante, ekri, ki združujemo več nevladnih organizacij širom Evrope in z veseljem podajamo svoje stališče o sporozumih o vračanju na tem mestu. Naj začnem s tem, da povem, da je stališče ekrija, kar zadeva vračanje takšna, da nikako ne osporavamo suverene pravice držav do odločenja o tem, kdo lahko vstopa in izstopa iz njihovega ozemlja. Um, prav tako temu nasprotujemo v primeru, da vračanje pomeni pošten dostop do azilnih postopkov, upoštevajoč eh, osebne razmere, mm, na podlagi katerih se odloča o vračanju. Kot eh, rečeno, uh, se pogosto te sporazume obravnava kot zgolj neko operativno orodje, ki naj bi olajševalo samo vračanje. In zato sam sporazum o vračanju še ne predstavlja kršitve človekovih pravic. Seveda je tudi kar nekaj varovalk na področju človekovih pravic v teh sporazumih, ampak po našem mnenju to ni dovolj. Eh, saj je, je to v veliki meri povezano tudi samo implementacijo teh sporazumov. No, in, uh, Eh, implementacija in posledice implementacije niso pogosto upoštevane pri razpravah in zato me zelo veseli, da danes eh, to vendarle je na dnevnem redu današnje razprave. Po našem mnenju gre pri vsem skupaj predvsem za to, da je neutralnost teh sporazumov nekaj, kar temelji na premisi, da je postopek vračanja pošten, upoštevajoči se varovalke, ampak žal smo v preteklosti že večkrat videli, da temu ni tako in da prihaja do kršitev človekovih pravic, da prihaja do pomislekov. No in na koncu koncev govorimo o življenju ljudi, ki je ogroženo, ki je lahko ogroženo v tem kontekstu. Gospod Kasarino je že izpostavil kar nekaj pomislekov z področja človekovih pravic, sama bi rada izpostavila vprašanje dostopa do azilnega postopka na meji, naprimer, predvsem v kontekstu izvajanja določenih konceptov evropskega azilnega prava, kot naprimer koncept varne tretje države. Izvajanje sporazuma o vračanju se lahko izkaže za problematično, če in ko oseba, ki potrebuje zaščito, ni imela dejanskega dostopa do azilnega postopka v Evropi. E, nekaj primerov je bilo, kjer bodi si zahteve za azil ne bilo na meji, ker ljudje niso bili tudi ustrezno obveščeni o tem, kako lahko zaprosijo za azil, eh, tudi niso bili obveščeni o svojih pravicah s tem v zvezi in eh, to je za nas še posebej problematično na določenih eh, zunanjih menjih kontrolnih točkah Evropske unije. Na podlagi zbiranja podatkov vidimo, da so težave na meji med Polsko in Belorusijo, mm, med eh, Mačarsko in Ukrajino in Srbijo in eh, seveda na meji med Grčijo in Turčijo, kar je morda najbolj znan primer nekatere organizacije. Poročajo celo o zavračanju eh, azilantov na meji. Ukrajina in Srbija imata že sporazum, Belorusija in Turčija pa se ravno pogajata o takšnem sporazumu. V lanskoletnem poročilu mađarski helsinški monitor ugotavlja, da so mm, begunce mm, rutinsko zavračali nazaj iz Mačarske v Srbijo, mm, čeprav mađarska policija trdi, da se vse odločitev o izgonu izvajajo v skladu z zakonodajo, ampak eh, ugotovili so, da tudi da je šlo za primere eh, medoletnikov brez spremstva, ki so jih tudi eh, zavrnili, ne da bi preučili njihovo dejansko situacijo. Tu gre torej tudi za izvajanje pospešnega azilnega postopka in tudi za vprašanje postopka spremljivosti. Na mejah je takšen postopek lahko izjemno kratek in uh, v sporazumu z Črnogoro, Srbijo, Rusijo, Ukrajino imamo takšne določbe, pa tudi v še ne veljavnem sporazumu s Turčijo. S Turčijo. Problem tega mm, skrajšnega postopka je, da če osebo v nekaj dneh eh, vrnemo, ni časa za pravna sredstva, ni časa za zbiranje ustreznih eh, dokaznih eh, gradiv, dostop do zagovornika in tako naprej, tako da je eh, zelo težko, če že ne nemogoče pritožiti se na odločbo. Prav tako gre za vprašanje vračanja državljanov tretjih držav. To zbuja številne pomisleke, še posebej v primeru tranzitnih držav prej smo slišali za primer Ukrajine, no in to je seveda povezano tudi z izvajanjem koncepta varne tretje države ali prve države azila, kar pomeni, da država, ki naj bi lahko zagotavljala zaščito eh, prosili za azil brez ogroženosti, brez ogroženja njihovega življenja, pomeni država, v katero se osebo lahko vrne, ne da bi eh, zahtevo po azilu obravnavali v EU. Srbija se običajno obravnava kot varna država, ampak številne nevladne organizacije ugotavljajo, da temu ni tako. Zakaj? Zato, ker je v Srbiji veliko omejitev, kar zdeva dostop do uh, pravice do azila, praktično ničelna je stopnja ugoditev in tudi nobenih pravnih sredstev, tako da je koncept uh, varne države v osnovi zgrešen in to seveda vsekakor zmanjšuje zaščito oseb, ki to zaščito potrebujejo. Tako da menimo, da bi morali eh, odločitev vezati tudi na ta element. Vedno mora biti to vezano na individualno oceno osebnih okoliščin in eh, če tudi zakonodaja morda kaj takšnega predpisuje, se v praksi to ne izvaja. Drug problem, ki Eh, ga je gospod Kasarino že omenil, pa je problem kršitev človekovih pravic v tretjih državah samih in pa problem eh, verižnih vračanj, ko so se vračali iz ene države v drugo, v tretjo in tako naprej in tu lahko pride do nevarnosti za eh, celo življenje te osebe imamo kar nekaj takšnih dokumentiranih primerov, ki imajo lahko nepoprljive posledice za njihova eh, življenja. Slišali smo že o nekaj primerih oseb, ki se pridržijo ob vrnitvi Maroko in Ukrajina. V Ukrajini se celo eh, mladoletnike brez spremstva lahko pridržijo v enakih pogojih kot eh, odrasle zaradi nezakonitega prečkanja meje. Prav tako ni dostopa do azilnega postopka v številnih državah, kot že rečeno. No in v številnih državah niti ni sistema. Ukrajina namreč nima resničnega azilnega sistema in UNHCR, zato tudi Ukrajino v poročilu 2013 poziva države naj ne vračajo prosilcev za azil v Ukrajino, saj ta ne izpolnjuje pogojev varne tretje države. Če pogledamo pogajanja s Turčijo, so pogajanja potekala medtem, ko Turčija niti ni imela učinkovitega sistema in je izvajala nekakšno geografsko omejitev, kar pomeni, da večina prosilcev za azil ni izpolnjevala pogojev za pridobitev statusa v Turčiji, razen preko postopkov NHCR. Turčija je sicer sprejela nov zakon, ki ima številne pozitivne vidike, vendar pa se ta zakon ne izpolnjuje v polni meri, pa če tudi se bi začel izvajati v polni meri, bo treba še upraviti oceno izvajanja. Če se torej državljani tretjih držav vračajo v državo tranzita, torej ne v državo njihovega državljanstva in če nimajo dostopa do azilnega postopka zaradi že omenjenih težav, obstaja nevarnost, da se te osebe potem zopet eh, izžene v njihovo državo izvora. Pomislimo naprimer na ruskega eh, državljana iz Čečenije, ki bi eh, prišel v Ukrajino, potem pa bi ga vrnil v Belorusijo. Enako velja za Srbijo, ki potem vrača osebe v Črnogoro ali v Grčijo. Kot je Žan Perkasarino dejal, se strinjamo, da bi Evropska unija vedno morala kot primarni kriterij obravnavati spoštovanje človekovih pravic, ko odloča o tem, s katero državo se bo pogajala o sporazumih o vračanju za tiste sporozume, ki so veljavi, pa menimo, da bi morali imeti tudi nekakšen odložilni eh, mehanizem v primeru, ko prije do, dokaza o, do dokazov o kršitvah človekovih pravic eh, vrnih oseb. Torej več poročil, veliko poročil je o takšnih kršitvah. Žal je še več takšnih, za katere ne vemo, ker eh, poteka eh, spremljen nadzor v zelo omejenem obsegu. To je nekaj, kar je že bilo omenjeno, tako da ne bi več eh, o tem. Eh, naj samo povem, da resnično eh, pozivamo k dejanskemu in neodvisnemu nadzoru in upamo, da bo ta pilotni projekt IOM kar se da transparenten s transparentnimi eh, ugotovitvami, da bo civilna družba resnično tu vključena in da to ne bo ostalo samo na pilotnem projektu, ampak da bo to dejansko privedlo do bolj učinkovitega, bolj uspešnega in bolj sistematičnega eh, nadzora. V zaključek torej ne še povem, da poročila o kršitvah človekovih pravic moramo upoštevati, ko se Evropska unija in države članice pogajajo o sporozumih o vračanju in ko tudi upravljajo ocene v evalvaciji Evropske unije eh, teh sporozumov, ki je bila objavljena 2014, je bilo veliko dobrih eh, predlogov, potem eh, pa v sklepih, ki so temu sledili, prav veliko teh priporočil ni uvedelo loči sveta, tako da mislim, da je ta potreba po transparentnosti prav tako zelo pomembna, torej da vemo, kaj se potem sploh dogaja z vsemi temi priporočili, da vemo, kaj torej sledi kot rečeno, lahko pride do nepopravljivih posledic za življenja oseb, ki se jih na ta način vrača in eh, ljudi nikoli ne bi smeli vračati eh, tja, kjer je ogroženo njihovo življenje ali njihova svoboda. Odgovornost držav članic ne preneha na meji. To je tudi ena od dolog Evropskega parlamenta, da države članice spomni na to in da igra aktivno vlogo pri zagotavljanju dejansko učinkovitega nadzora. Hvala lepa. For... Hvala. Zdaj pa za prvo izmenjavo mnen. Mislim, da je pristojni za EEAS žal odsoten. Imamo pa predstavnika Evropske komisije iz GD-ja za notranje zadeve, gospod Nils Kolmen. Gospod Nils Kolmen. Če dovolite, bi sam prevzel besedo. Ime je Nils Kolman, delam v generalnem direktoratu za notranje zadeve mi se pogajamo oziroma spremljamo izvajanje sporazumov o vračanju. Z veseljem se danes odzivam, službe komisije bi z veseljem danes podale predstavitev, če bi bili povabljeni najpodrobneje poročamo o naših politikah na tem področju, ki se je zelo močno razvilo, še zlasti odkar. Imamo razpravo o Evropskem parlamentu v zvezi z sporozumom o vračanju s Pakistanom, vendar bom na kratko poskusil vseeno podati naše mnenje. Komisija zelo resno jemlje potencijalni učinek politike EU za vračanje na človekove pravice. To lahko preberete v oceni iz leta 2011, ki jo je pripravila komisija. In to je bilo sporočilo komisije, v katerem so bila tudi mnoga pomembna priporočila. Pravni okvir za vračanje in zaščito je jasen. Nikakor sporazumi o vračanju ne odvezujejo eh, pogodbenice od spoštovanja mednarodnih obveznosti. Ravno nasprotno, sporazumi o vračanju uh, pravzaprav ponovno poudarjajo mednarodne obveznosti, kot so tiste, ki izhajajo iz Ženevske konvencije ali Evropske konvencije o človekovih pravicah. Sporazum o vračanju ni možno uporabljati za kogarkoli, ki tvega posredno ali neposredno ali pa kjer gre za kršitve drugih pravic. Tudi pravni red na področju azila, tudi te določbe veljajo za sporazume o vračanju. Komisija se zaveda, da lahko obstaja razlika med pravnim okvirom po eni strani ter prakso oziroma izvajanjem po drugi strani in zato v oceni iz leta 2011, ki sem jo omenil, je komisija dala vrsto priporočil za uvedbo eh, določenih dodatnih varovalk. Nekateri Ti ukrepi so vključeni v zadnje sporazume o vračanju, ki smo jih izpogajali v zadnjem času. Odbor Libe je glasoval za soglasje in podpis sporazuma z Armenijo. Mislim, da bo to glas, izglasovano 9. oktobra na parlamentarnem zasedanju. Tam so nove določbe, ki se nanašajo na to področje. So dodatni členi, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic v času vračanja. Še zlasti pa ima obveznosti tudi država sprejemnica. Prav tako so tu določbe o prostovoljnem vračanju in uvedene so tudi nekatere nove stvari v sporazume o vračanju in sicer v določenih primerjih, ko je to potrebno, se lahko sporazume o vračanju tudi prekinejo. Komisija izvaja spremljanje skupaj z projektom, ki sem ga pravkar omenil. Upamo, da bo ta projekt čim prej dejansko začel veljati, izvajal se bo v Ukrajini in Pakistanu, kot je že bilo omenjeno, bo trajal tri leta. Naš namen pa je, da bo to čim bolj transparenten projekt, ki bo vključil IOM, eh, UNHCR in vse deležnike. Po treh letih bo komisija potegnila ustrezne zaključke glede izvedljivosti spremljanja tudi na širši ravni. Ta različica spremljanja je seveda dodatek spremljanju, ki se že izvaja v okviru skupnih odborov za vračanje, ki so že bili ustanovljeni. Morda ob zaključku še glede vračanja državni, eh, državljanov tretjih držav, to se pravi državljanov, ki niso državljani nobene od pogodbenic. To je seveda velika skrb na področju varovanja človekovih pravic. Praksa kaže, da je ta obveznost zelo redko uporabljena in očitno se države večinoma odločajo za vračilo v državo izvora. Imamo sicer eh, neke številke, ki pa so zelo omejene. Tudi statistika, ki jo ima komisija, je zelo groba. Komisija je dala kar nekaj priporočil in upamo, da se bo to izboljšalo v prihodnje. Skratka, potrebujemo popolnejšo sliko, še zlasti, kar zadeva vračanje nasploh, še zlasti pa v zvezi za državljani tretjih držav. Potrebujemo več in kakovostnejše podatke, ki bodo zelo koristni v razpravah, kot je današnja. Hvala lepa. Hvala za ta prispevek. Sedaj pa dajem besedo vsem, ki bi želeli razpravljati. So predsedojoča, gospa Loh Pihler, bo imela zaključno besedo, lahko pa besedo dobite tudi zdaj. V našem odboru tega vprašanja nimamo pogosto na dnevnem redu, zato tudi sama nisem strokovnjakinja in imam kar nekaj vprašanj. Naj najprej povem, da menim, da tu niso vsi prisotni, ki smo jih povabili. Kot je dejal profesor Kazarino, bi bilo zelo koristno, če bi se udeležili tudi predstavniki ESE. Imam nekaj vprašanj. Upam, da so primirna, glede na to, da nisem strokovnjakinja za to področje. Kot rečeno, obstaja skupni odbor o vračanju, ki se okvarja s tehničnimi vprašanji. In zdaj sem od vas in od vseh, ki so spregovorili, slišala, da je treba narediti še več in izvajati bolj neodvisno spremljanje. Kakšna je vaša presoja, kako naj izgleda tako spremljanje v tem skupnem odboru za vračanje? Ali menite, da to že deluje ali pa je potrebnih še več neodvisnih poročil. Ne želim sicer eh, imeti kakršnih koli prenagljenih sklepanj, vendar pa, eh, ko smo imeli dokumente nevladnih organizacij, ki so jih pošiljali nazaj, se evropski sistem je odzval in kolikor se spomnim, primer proti Italiji, ki je bil obravnavan na Evropskem sodišču za človekove pravice, kjer so ljudi pošiljali nazaj, Gaddafi v Libijo, kjer so jih mučili. In eh, tukaj je bilo kar nekaj dela opravljenega, ampak samo s pomočjo nevladnih organizacij, tako da se je primer ponovno vrnil na sodišče v Strasbourg in so bile sprejete ustrezne odločitve. Tudi iz GD-ja za notranje zadeve sedaj slišimo o varovalkah za to, da bi bil pravni okvir bolj praktičen. Ampak zanima me, kako bi lahko izboljšali spremljanje. Rekli ste, da Srbija ni varna država. Naša delegacija bo obravnavala tudi vprašanja Eh, ki zadevajo stanje v Srbiji, morda bi morali vključiti tudi to, recimo, kar zadeva azilno zakonodajo, kakšen je napredek, ali napredek je, ali ga ni. Rekli ste tudi, da morajo biti merila, ki se nanašajo na begunce, ponovno pregledana. Sem prav razumela? Ja, posodobiti jih moramo. Okay. But nowadays, after Lisbon, it's time to, to change. Okay, good. So that is because of this. now um, to Madam. Zdaj pa gospa Šram. Tudi kar zadeva spremljanje. Govorili ste o pilotnih projektih, ki jih nameravate izvesti. Ali že imate obstoječe primere, ki so bili posredovani na sodišče ker je šlo za kršitve človekovih pravic, potem, ko so ljudi eh, ponovno poslali v domovino ali v tretjo državo. Morda lahko zberete vprašanja, ki vidim, da jih imajo tudi drugi kolegi. In za Ekreg. Zauzeli ste se za močnejše varovalke z vidika človekovih pravic v sporazumih o vračanju. Rekli ste, da morajo v državah eh, imeti bolj zavezujoče določbe. Govorili ste tudi o spremljanju, o mehanizmih za spremljanje. Ali imate še nadaljna merila? V katerih primerjih naj bi prišlo do prekinitve sporazumu o vračanju, kajte slišim tudi od uh, komisije, da je to možno. Zanima me, v kakšnih situacijah se lahko zgodi to, da je sporazum prekinjen. To je vse. Hvala. In preden slišimo drugi krok odgovorov na vprašanja, ki smo jih pravkar slišali, predlagam, da besedo damo tudi gospe Lopes in morda, če je še kak drug poslanec, ki ima besedo, lepo prosim, dvignite roko, tako da bi zbrali vprašanja, potem pa prisluhnili odgovorom. Gospa Romero Lopes. Ah, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila vsem govorcem za informacije, ki so nam jih posredovali v zvezi z sporazumi o vračanju. Glede na to, da imamo danes to srečo, da so med nami tudi predstavniki komisije, bi rada od komisije slišala nekaj več argumentov v zvezi z direktivo glede vračanje. Direktiva, ki se nanaša na vračanje, je morda bila drugače razumljena strani držav članic. Trajanje bivanja oziroma obdobje, ki se omenja, je lahko različno. Morda bi zato bilo potrebno ponovno pregledati nekatere vidike sporazumov o vračanju. Tudi v kontekstu direktive, ki dejansko dopušča različne situacije, kar pa je nedopustno v Evropski uniji. Zato bi rada izvedela od komisije, zakaj bivanje v centrih traja tako zelo različno. To velja tako za prosilce za azil kot za druge. Očitno nihče ne nasprotuje tem nelegalnim situacijam v nekaterih državah članicah. Zato bi si želela, da bi v Evropski uniji bolj humano obravnavali tiste, ki niso naredili eh, nobenega zločina in ki trpijo zaradi vrzeli v zakonodaji. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> I would like to put. Uh... Gospod Kuken, hvala. Postavil bi rad zelo amatersko vprašanje. Gospa sopredsedujoča je postavila zelo logično vprašanje. Moram reči, da me je zintegrirala oziroma zintrigirala izjava vas, namreč, da Srbija ni varna država. Ojoj, ojoj, ali to lahko razložite bolj praktično? Kot vemo, so države Zahodnega Balkana pred dvema letoma dobile brezvizumski režim za vstop v šengensko območje. Je to v redu, če govorimo o državi, ki ni varna, ali Srbi lahko prosijo za politični azil? Lepo prosim, če me razsvetlite o tem. No če ni drugih vprašanj, nekatera vprašanja so bila namenjena komisiji. Morda lahko odgovorite na vprašanje gospe Romero Lopez. My... Ker nisem strokovnjak, besedo predajam kar svojemu kolegu. Um, I took from your question that you wonder why there are uh, why the rules and procedures on. Uh, Hvala lepa. Spraševali ste o tem, zakaj postopki za vračanje niso povsem harmonizirani, zakaj niso enaki v vseh državah članicah. Ampak tu gre točno za duh sedanje direktive o vračanju, namreč obstaja določen manevrski prostor, kar pa zadeva pridržanje. Obstajajo pogoji in pravila, In pogajanja so bila zelo zahtevna, da smo sploh uspeli ugraditi varovala v obstoječa pravila. Države članice so morale sprejeti to, da je pridržanje pravzaprav zadnji izhod. zaenkrat še nismo v celoti harmonizirali naših sistemov in tudi obdobi za pridržanje. Ta moj odgovor morda ne bo zadovoljil vseh, vendar pa smo z direktivo o vračanju dosegli to, kar je pravzaprav že dober prvi korak v pravo smer. Ocena prevzema direktive o vračanju v posameznih državah trenutno poteka in kot varuhi pogodb zelo resno pregledujemo vse podrobnosti prevzemanja zakonodaje in če so upravičeni primeri, ko je treba postaviti neprijetno vprašanje, bomo to tudi naredili. Zdaj pa nazaj na podi. Nekatera vprašanja so namreč bila namenjena tudi kolegom, so predsedujoči in drugim lahko začnemo kar z vami, profesor Kazarina ali pa vi, gospa Šram, boste vi prvi. Hvala lepa. Rada bi poskusila odgovoriti na dve od vaših vprašanj, gospa Lohbiler. Prvič, kaj več bi lahko skupni odbori za vračanje naredili in zakaj je spremljanje bolj tehnično in ne toliko usmerjeno v človekove pravice. Skupni odbori so v glavnem odbori med EU in državo vračanja, torej sami po sebi ne morejo biti neodvisni, ker gre za dve stranki, ki sodelujeta. In zato mora civilna, mednarodna civilna družba dopolnjevati to spremljanje kako hitro dobimo odgovor, ko pošljemo prošnjo, koliko časa traja, da pride do vračila. Nekdo mora pogledati, kaj se dogaja. Potem spraševali ste, ali obstajajo težave s človekovimi pravicami, primeri, ki smo jih opredelili. Sama delam v Ukrajini in skupaj z UNHCR-om in ECRO smo razvili mehanizem, ki se mu reče mehanizem observatorija, ki omogoča, da spremljamo, kaj se dogaja z ljudmi, ki so v centrih za pridržanje, vključno s tistimi, ki so jih vrnili iz Evropske unije. Videli smo, to je sicer bolj stvar ekre, ampak videli smo, da so nekateri ljudje dejali, da so skušali zaprositi za azil, da pa niso dobili možnosti. Ukrajina pa je menila, da če so imeli možnost v Evropski uniji, da, pač, da je pač ta instrument bil izkoriščen. Sicer pa gre tudi za zagotavljanje pravnega svetovanja, tolmačenja, zastopanja na sodišču, recimo v zvezi z mm, prisilno odstrajnitvijo v Ukrajini. Gre torej za zagotavljanje informacij, za konstruktiven dialog in preko teh načinov smo uspeli doseči že precej. Zdaj recimo lahko tudi v centri za pridržanje mm, nevladne organizacije nudijo pravno svetovanje, tolmačenje in podobno. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanje. So, I, I Naj odgovorim na vse vprašanja, če smem. Najprej, kar zadeva skupni, skupne odbore, Vsaka, vsak sporazum o vračanju ima svoj odbor. in v njem sodelujejo strokovnjaki iz države, ki je so podpisnica, seveda predstavniki Evropske komisije, pa tudi zaposleni oziroma predstavniki držav članic, ki sodelujejo v dvostranskem sodelovanju. Vendar pa je treba imeti v mislih to, da vse države članice ne sodelujejo na dvostranski ravni z tretjimi državami, ki so sklenile tak sporazum na podlagi protokola oziroma izvedbenega protokola. Morda je to provokacija, vendar pa to ni pogoj sine qua non. Lahko sodelujete v okviru Evropskega sporazuma o vračanju, če je sodelovanje kompatibilno z določbami sporazuma o vračanju. Nekatere države nimajo izvedbenega protokola in to je pomembno vprašanje, kajti ko imate izvedbeni protokol, običajno razkrijete tudi pogoje svojega lastnega sodelovanja. Skratka, vse se počisti, če smem tako reči. To se pa ne zgodi vedno in to je zelo pomembno vprašanje tudi pri spremljanju izvajanja um, sporazuma o vračanju. Rad bi pojasnil še en vodik, vidik v okoliščinah po Lizboni. Gre za okrepljeni položaj Evropskega parlamenta napram svetu in sicer na podlagi običajnega, rednega zakonodajnega postopka. Po mojem mnenju ima Evropski parlament ključno vlogo pri spremljanju, gre za skupni odbor za vračanje. Spomnim se poročila iz leta 2010. Po mojem mnenju gre za provokacijo, vendar pa je v tem trenutku v kontekstu po Lizboni nujno, da parlament odigra večjo vlogo. Pomembna so tudi merila, ki se uporabljajo za to, da ugotovimo, katere so tiste države, tiste tretje države, s katerimi bi morali podpisati sporazum. Evropski parlament bi moral tudi tu imeti besedo. Torej, merila morajo biti jasna. Mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Potem Srbija. Ne. Srbija ni varna tretja država. Če se smem sklicevati na poročilo UNHCR-ja iz lani ocene in poročila, ki jih pripravlja UNHCR, so resna poročila, ki omogočajo odločevalcem in oblikovalcem politike, da lažje sprejmajo svoje odločitve. Rad bi tudi jasno povedal, da v eni direktivi Evropske unije, to je tista, ki se nanaša na leto 2005 in postopek za dodeljevanje ali nedodeljevanje azilnega statusa, to je 27. člen ki jasno opredeljuje, kaj je varna tretja država. Če želite, vam ta dokument lahko tudi pošljem, zato da boste razumeli, katera so eh, tista merila, ki se uporabljajo, ki so posem jasna. Morda še vi, gospa Supios David. Um. Najprej glede prekinitve sodelovanja oziroma sporazuma naj spomnim na nekatera priporočila komisije. Pomembno je ne samo, da imate varovalko, ampak da se navede tudi vse sporazume, ki morajo biti spoštovani. Že to je izboljšava. zelo pomembno je, da se oceni tudi sistem v državi, kamor se ljudi vrača. To zaenkrat se še ne dogaja za Pakistan, z Ukrajino, Srbijo in Turčijo. In kadarkoli pride do kršitve, recimo arbitrarno pridržanje, je kršitev človekove pravice. Če ljudi sistematično pridržujejo ob vračanju, brez razloga in če se to dogaja daljše obdobje v slabih pogojih, potem to nedvomno je kršitev njihovih človekovih pravic, to je kršitev konvencije o človekovih pravicah. Če z ljudmi slabo ravnajo, če so pogoji v državi tako slabi, da so ljudje žrtev slabega ravnanja, spomnimo se primera proti Belgiji in Grčiji, kjer je sodišče odločilo, kaj je slabo ravnanje. To vam daje neko indikacijo. Namreč brezdomstvo tudi lahko pomeni slabo ravnanje v določenih primerjih. Če torej obstajajo poročila o takih primerjih, potem je potrebno sporazume prekiniti. Če obstajajo poročila, da Ukrajina ne spoštuje pravic državljanov tretjih držav, potem to mora biti primer, ko se sporazum o vračanju ne uporablja za državljane take države. In potem še kar zadeva varne države. Tukaj govorimo o pravnih terminih, ampak eh, ne, Srbija ni varna država za prosilce za azil, morda tudi ne za njihove državljane Srbi dejansko prosijo za azil, zato ker potrebujejo zaščito, zato ker so preganjani v svoji domovini. To se dogaja. Naj spomnim, da v prvi direktivi o azilnih postopkih je bila vključena tudi ideja, da bi Evropska unija morala pripraviti skupen seznam, varnih držav izvora, pa se nikoli nismo dogovorili o tem, kaj je varna država, je torej nekaj, o čemer se Evropska unija ne more zediniti. Srbija in druge države niso uh, varne države. To je vedno odvisno tudi od posameznikov. Kar zadeva Srbijo, nedavno smo objavili poročilo in tudi na spletno stran dali podatkovno bazo, kjer smo zbrali pričevanja prosilcev za azil in tam je tudi zgodba Afganistanke, ki je zdaj na Mačarskem in je tam dobila zaščito. To je ženska, ki so jo poslali nazaj v Srbijo na meji sredi zime. Enostavno so jo sredi hladnega vremena postavili na drugo stran meje. Ker je mlada, se je uspela vrniti na Mačarsko in je končno um, dobila status, azilni status. Torej, to se je zgodilo v Srbiji, pa ni imela dostopa do azilnega uh, postopka. Hvala lepa. Če nihče drug ni dvignil roke, potem smatram, da nihče drug ne želi besede, predstavniki organizacije ali zastopnik kateregakoli drugega interesa. Če je tako, potem mislim, da je to to, da smo dejansko prišli do zaključka današnjega delovnega sestanka. Slišali smo tri paneliste in so predsedojoča. Če želite zaključiti, izvolite. Hvala lepa. Naj zaključim z lepim citatom. Pravkar sem ga našla. In dobro je, da smo to predstavitev organizirali skupaj za pododbor za človekove pravice mislim, da je pomembno, to se bom zabeležila. In bomo videli, kaj boste vi in OM imeli za naslednje projekte, vendar pa, kot sem dejala, gre za umestni pregled stokholmskega programa, o tem ste govorili na začetku. To je dejal kolega Žažak Pisep in kaj je zapisano pri teh skupnih odborih zavračene, o tem ste govorili gospod Kasarino, pozivamo komisijo, da dovoli ne samo parlamentu, temveč tudi nevladnim organizacijam, mednarodnim organizacijam in predstavnikom Evropskega parlamenta, da sodelujejo v skupnih oborih za vračanje in da pozovejo komisijo, da da na razpolago dokumente, ki jih ta odbor pripravlja Evropskemu parlamentu. Tako da torej večina političnih strank tukaj se strinja. S tem je priporočili. To bi gotovo pomagalo pri izboljšavi dela teh skupnih odporov v vračanju. Primer, ki ste ga podali na koncu, je nazoren. Veliko krat se ljudje vračajo in veliko krat prihaja do tega, da večina političnih strank spremeni politiko šele po kakšnem škandalu, po kakšnem takem zelo nazornem primeru. Ko je pač ta oseba, ki so jo venili, imela srečo, da se lahko venila in da jo je nekdo podprl. Po mojem osebnem mnenju pa nimamo take politike glede beguncev, ki bo vključevala toliko vidikov glede človekovih pravic. Hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala lepa vsem. To je vse. Hvala lepa. So, for, um, from... Torej, Hvala. Še kolegi iz Sportbar za človekove pravice. Jutri bomo v drugi dvorani. Začeli bomo s predstavitvijo o Iranu. Sestavljamo pa se v dvorani 3G3 ASP ob 9. zjutraj.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 Okay.